Kot eh, smo že naznanili na začetku današnje razprave danes zjutraj, nas je nažalost prezgodaj zapustil naš kolega Jens Nilsson. Premenil je danes zjutraj na švedskem po kratkotrajni bolezni. Gospod Nilsen je bil izvoljen prvič leta 2011 v Evropski parlament, potem pa ponovno izvoljen leta 2014. Sodeloval je tudi kot politik v socialistični stranki na švedskem. Bil je član skupine socialistov demokratov odbora za promet in delegacije za Belorusijo. Nilsen je z odkrito in pristojno pristni, pristno um, zauzetostjo vodil svojo politiko. Um, trdno je verjel v socialne ideale in eh, vodil boj, ki je trajal celo njegovo življenje. Zato bi rad, da se ga vsi spomnimo in zrazimo naše sožalje svojcem, ženi, hčerkam, vsem kolegom, prijateljem in vsem tistim, ki so ga poznali in ga cenili. Zato vas prosim za minuto mavka v poklon Jensu Nilsonu. najlepša hvala gospa rodriguez najlepša hvala gospod predsednik zaprosila sem za besedo v imenu skupine s in d kamor je spadal jens nilsen najprej bi se rada zahvalila vsem poslancem Evropskega parlamenta za ta poklon za minuto molka. Mi v skupini socialistov in demokratov bi se ga radi spominjali takšnega, kot je bil. Bil je zelo širokogruden, bil je zelo zauzet in prizadeven v Evropskem projektu. Bil je tudi nekdo, ki je bil vedno povezan z državljani in bil je tudi vodilen za oblikovanje socialnega gospodarstva po Evropi. Jens, vedno se te bomo spominjali takšnega, kot je bil in z vsem prijateljstvom. Najlepša hvala. Honorable Fox, prego. Izvolite. Gospod Fox. Last week in Seoul. Gospod predsednik, prejšnji teden v Salzburgu, v volivnem okrožju, so z vojaškim žičnim plinom zastropili um, osebo moškega in njegovo žensko. Slišali smo od predsednice vlade, da je bila Rusija po vsej verjetnosti odgovorna za ta napad. In ta smrtonosni plin je iz Rusije nekako prišel v roke drugih. Sedaj pričakujemo obrazložitev iz Moskve. Ogorčeni smo zaradi tega, preizkušajo nas tukaj na zahodu. Kremlin, kibernetski napadi v Estoniji, napad v Solzbirju. Vidimo vzorec, ki se odvija. Mislim, da moramo trdno ukrepati v slogi. Hvala. l'applauso della plenaria non Um, aplaus je dokaz, da ne potrebujemo dodatnih komentarjev. Gospod Wolf, najlepša hvala. Rad bi opozoril na kršitev pravila zaradi ravnanja nekaterih poslancev do drugih. Gospod Alan Smith, poslanec iz Škotske, je danes zjutraj med razpravo o brexitu z nekaterimi izrazi opisal zagovornike brexita kot sem sam. Vi kot predsednik bi verjetno lahko označili takšne izraze kot žalitev. Imenoval nas je z terminom šajsters to v nemščini pomeni nekoga, ki opravlja veliko potrebo. Je pa tudi žalitev eh, judov in tudi sam imam jude v svoji družini. Tako so jih žalili. Mislim, da gospod Smith ne bi smel uporabljati takšnih izrazov v tem kontekstu in zato pričakujemo pravičilo. Hvala nove znitve pa presente. Onorevole Smith, voleva dire qualcosa? Gospod Smith, želite kaj dodati? I certainly would, President, and I'd, uh, ref- Gospod predsednik, mogoče ne poznate pravi definicije te tega eh, izraza v slovarju Oxford šajster oziroma v množini šajster spomeni izraz, ki označuje nekoga, ki je nemoralen, zma nelojalen, ko gre za odvetnika ali politika, ki ravnuje sramotno. Tukaj ni ničesar v zvezi z judom in uh, tudi slučajno nisem imel tega v, mislu, zato ne, v mislih, zato ne sprejemam takšnih nesmislov z njegove strani. Disonesto in morale non si podiran. Nepošten in nemoralen pa če nista izraza, s katerimi bi označevali kogar koli tukaj. Vendar pa, če niste imeli v mislih žalitev, kot jih je tukaj navedel gospod Wolf. Mislim, da tukaj ni razloga za takšno ravnanje. Gospod Tagnos. Rorevi Dartmouth. Gospod Dartmouth. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sklicujem se na pravilo 11.3. in naj tukaj navedem pravilo, kjer piše, da morajo poslanci ravnati v duhu vzajemnega spoštovanja. Gospod Smith je kršil načela Evropskega parlamenta. To smo videli tudi v besedah gospe Fox. Zato zahtevamo, da gospod predsednik uradno izreče očitek gospodu Smithu. Bojlan. Gospod. Gospa Bojlan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Decembra leta 2015 smo zahtevali da se izpusti zapornika, ki je danes tukaj z nami. Sedaj je svoboden. Najlepša hvala, gospa Boljen. izvolite. Briefly, but... Gospod Coburn, potem pa bomo šli glasovanje. Gospod predsednik, ponavadi se ne razburjam zaradi nečesar, ampak. Gospod Smith je. Yeah zagovornik politične korektnosti in pravi, da bo kdorkoli šel naravnost v pekel, če bo izrekel nekaj politično nekorektnega. Mislim, da se mora opravičiti. Mislim, da si ne dela nobene usluge s takšnimi izjavami ne sebi, ne politični stranki. Credo, Coburn, sappiamo, Gospod Koborn. Vemo, da ste zagovornik živahnih razprav, vendar pa se mi zdi, da namen besed in izrazov gospoda Smitha nakazuje na politično ravnanje, ne gre za osebno žalitev do kolega gre za politično kritiko. Ni želel žaliti nikoga zaradi rasnih razlogov ali političnih razlogov. Zato mislim, da lahko ta izraz tolmačimo kot politično kritiko. Če tako ne bi bilo, bi drugače ukrepali. Sam pa menim, da je šlo za politično kritiko in nič drugega. Sedaj pa gremo na glasovanje.